sedite in dobro jutro. Danes do povdan bomo najprej sprejeli dnevni red. Opozarjam vas, da smo sicer imeli na dnevnem redu sestanek koordinatorjev za 9. oziroma za 11.30, ampak to smo preložili na 17. oktober which are to be made. In imam še nekaj drugih predlogov v zvezi z dnevnim redom. Predstavil vam jih bom pred glasovanjem ob 15 čez 10. Sedaj pa sporočila predsednika. Najprej vam v podporo prilagam oziroma dajem naslednja priporočila koordinatorjev. Salvatore Jakolino je bil imenovan za poročevalca o predlogu o vzpostavitvi Urada Evropskega javnega toživca. Drugič, gospod Aksel Foss naj bi bil poročevalec o predlogu za reformo uredbe o Eurojustu. Tretjič, gospod Jacek Protasijevič je bil imenovan za poročevalca o uredbi o novih psihoaktivnih snoveh. No objections. Če nihče temu ne nasprotuje, potem bodo poročevalci imenovani tako, kot sem navedel. 21. oktober bomo glasovali o zaščiti podatkov in sicer od 6. do 10. in more biti 24. oktober od 10. do 12. v Strasburu. Na voljo je tudi posodobljen koledar zasedanj odbora Libe, vključno z preiskavami odbora Libe o trenutnem stanju do konca tega leta. To so potrdili koordinatorji. Če nihče temu ne nasprotuje, lahko sedaj potrdimo zapisnike zadnjih treh zasedanj in sicer oktobra, maja in aprila. Če do konca današnjega zasedanja niče ne bo ogovarjal, bodo zapisniki sprejeti. Sedaj pa četrta točka, stanje o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih pri zakonodajnih postopkih. Poročevalec pri tej zadevi je gospod Melo. Izvolite. Oprostite, gospod predsednik, ampak o katerem poročilu govorimo? O evropskem nalogu za preiskavo? nami je poročevalec o Evropskem nalogu za preiskavo, ki nam bo povedal o tem, kako poteka trialog v zvezi s tem. Hvala lepa. Dejansko ni treba nič kaj velikega dodati k temu, kar sem povedal zadnjič. Morda samo naslednje. V okviru irskega predsedovanja smo naredili velike korake naprej. Obravnavali smo številne člene, trenutno pa predseduje Litva in v naslednjih tednih bomo morali govoriti še o pomembnih delih eh, besedila. Upam, da bomo lahko o tem poročilu glasovali v začetku prihodnega leta. Kak komentar? Ne. Poročevalec. O... Evropskem nalogu za preiskavo je pravkar predstavil stanje potekajočih medinstitucionalnih pogajanj v zakonodajnih postopkih. Sedaj pa naslednja točka, to je poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. Poročevalec je naš kolega Louis Michel. Gre pa za letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. Odbor Libe je odgovoren za vprašanje na tem področju. Obnonava namreč zaščito človekovih pravic. Gospod Louis Michel nam bo predstavil dva delovna dokumenta. Izvolite. Gospod predsedujoči je rad bi povedal, da je struktura poročila naslednja. V prvem delu imamo institucionalna vprašanja povezana s krepitvijo varstva temeljnih pravic v Evropski uniji. V drugem delu pa imamo bolj specifična vprašanja povezana s človekovimi pravicami. Pri tem sledimo strukturi listine o temeljnih pravicah in poglavja te listine o a, eh, svobodi, enakosti, državljanstvu in pravosodju. Kot veste, smo v zadnjih dveh letih priča institucionalni in ustavni krizi. Vsaj v nekaterih državah članicah, to je zelo pomembno. V nekaterih državah je prišlo do izgona Romov v Franciji, imamo krizo na Mačarskem, v Romuniji in rdeča nit, ki jih povezuje vse te krize, je kršitev oziroma tveganje za kršitev eh, evropskih vrednot v skladu z drugim, drugim členom pogodbe Evropske unije. To je zelo pomembna razprava, ki teče zadnji dve leti. Gre za vprašanje eh, sredstev, ki so na voljo za instrumente, ki izhajajo iz pogodbe, oziroma gre tudi za razvoj novih instrumentov, s katerimi bi se lahko eh, soočili s tovrstnimi krizami in to bolj učinkovito. Razmišljamo torej o novem mehanizmu. Evropski parlament že leta zahteva jasnejšo politiko, jasnejše instrumente na področju človekovih pravic. Delovni, eh, delovni dokument, ki sem ga predstavil, vključuje tudi predloge za izboljšanje eh, varstva človekovih pravic na podlagi trenutnih pogodb in na podlagi sprememb pogodb. Slišali smo, kakšni so nameni eh, komisije strani eh, komisarke Redingove. Eh, komisarka predlaga, da se osredotočimo na krepitev pravico Evropske unije. To izhaja iz drugega člena pogodbe Evropske unije. Predlaga, da uporabimo v, uh, eh, instrumente iz sedmega člena, ki vsebinsko ustreza formalizaciji prakse, ki jo je komisija že uporabljala, naprimer v primeru Mačarske. Imamo tudi eh, več predlogov sprememb pogodbe, ki so pozitivni, ampak lahko se zgodi, da bo v nevarnosti samo izvajanje tega novega mehanizma, tako kot v grškem primeru. Sam ocenjujem, da imamo različne vizije. Vsaj glede na to, kaj lahko komisija že naredi, glede na trenutno pogodbo. Po mojem mnenju ni potrebno delati zgolj zato, da zagotovimo spoštovanje človekovih pravic. Zagotoviti moramo tudi izvajanje drugega člena. Spoštovati mora demokracijo, pravno državo, temeljne pravice, eh, pravice kot takšne, pravice manjšine mislim, da moramo uh, nujno razjasniti vprašanje uh, Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pripraviti moramo ambiciozne politike, ambiciozne programe za temeljne pravice in za skupne vrednote. Predvsej bolj sistematično moramo sodelovati s svetom Evrope in z drugimi mednarodnimi institucijami, ki obravnavajo to vrstne teme vzpostaviti moramo nov mehanizem, ki zagotavlja spoštovanje, eh, varstvo in spodbujanje temeljnih pravic v Evropski uniji. Komisija lahko že danes, če želi seveda, sprejme eh, sklep, tako kot je to naredila eh, v povezavi s temo o korupciji v institucijah Evropske unije. Ni potrebno, ni treba spremeniti pogodbe, naprimer, ali pa določiti eh, kazalnikov za to, da bi rešili trenutno situacijo, tako na ravni Unije, kot tudi na ravni držav članic. Vzpostaviti je potrebno cilje, vzpostaviti je potrebno tudi politični cikl na podlagi drugega člena, pripraviti je potrebno eh, priporočila in sankcije. Delovati je potrebno hitro in vse to komisija že lahko naredi, če seveda želi in to v okviru trenutne pogodbe vsi ti instrumenti, ki izhajajo iz pogodbe, so torej že na voljo. Na to pa lahko pride tudi do spremembe pogodbe, če je to potrebno. Temeljne pravice. Kot eh, sem dejal, sledim strukturi listine o temeljnih pravicah. Eh, sodeloval sem tudi z največjimi nevladnimi organizacijami, zato da bi eh, opisal tiste največje probleme v državah članicah. Preveč je kršitev eh, človeške dostojanstv, človeškega dostojanstva. Še posebej v povezavi z manjšinami, prosilci za azil, migranti, tistimi, ki so osumljeni terorizma in tistimi, ki jim je udozeta svoboda. Pogosto živijo v Eh, neprimernih okoliščinah in eh, njihove pravice pred sodiščem se ne spoštujejo vedno. Te pravice je potrebno, je treba spoštovati. Bodi si v boju proti terorizmu, bodi si v okviru mednarodnega sodelovanja. Tudi varstvo osebnih podatkov je zelo pomembno. Potrebno je uh, spoštovati svobodo izražanja, svobodo medijev, potreb, treba je spoštovati eh, tudi druge pravice. Še vedno prepogosto najdemo kršitve eh, teh osnovnih temeljnih pravic, eh, prihaja do izgonov in tako dalje. Svet mora sprejeti direktivo o izvajanju spoštovanja pravic, vseh pravic obsoditi moramo rasizem, antisemitizem, ksenofobijo in drugo kršenje pravic. Politični voditelji poskušajo izkoristiti vprašanje Romov v, eh, za svoje interese, kot smo naprimer to videli v nekaterih državah. Tukaj gre za tiste najrevnejše v naši družbi. Zato potrebujemo resne ukrepe. Pravica do prostega gibanja je ena izmed najbolj temeljnih pravic evropskih državljanov. Neodvisna Eh, učinkovita, eh, dobro delujoča administracija na tem področju je ključnega pomena. Ne moremo tolerirati slabega dela. Gospod predsedujoči, eh, marsikaj bi še lahko povedal. Lahko bi govorili o razseljevanju, o Eh, manjšinah, o socialnih pravicah, ampak nažalost eh, se ne morem spuščati v podrobnosti. Pripravil bom vrsto predlogov sprememb za to, da bi razvil nekatere od teh elementov. Eh, poročevalcem v senci bom vse to poslal, tako da bodo lahko podpisali te predloge sprememb, če to želijo. razpravljati moramo tudi o uh, učinkovitosti Kopenhavnske komisije. 5. novembra bomo organizirali sestanek na to temo, na katerega vas tudi vam zavim. November je rok za odajo predlogov sprejem, kar pomeni, da bomo imeli dovolj časa za razpravo vseh teh. Hvala. Vsi, Hvala, gospod Mišel. La parole. Gospod Melo, izvolite, beseda je vaša. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, v imenu ELS, gospe Bar in gospe Matju, vam želim čestitati za poročilo. Mislim, da boste pomembno prispevali k Evropskemu sistemu za zaščito temeljnih pravic, ampak priporočila v odstavkih 2 do 7 niso realna in lahko ogrožajo državljane. Zakaj? Ne moremo reči, da Evropska unija še nima dobro razvitega sistema za zaščito temeljnih pravic z pravnega in institucionalnega vidika. In še nekaj, predlogi našega poročevalca lahko resno politično ogrozijo oziroma ogrozijo nas sistem zaščite in vključuje tudi dodatne stroške. Evropska unija že ima zaključen sistem zaščite temeljnih pravic in komisija je na zahtevo parlamenta oblikovala mrežo strokovnjakov, ki se ukvarjajo s to temo in pripravljajo naprimer tudi letno poročilo po posameznih državah članicah. Oblikovanje agencije za temeljne pravice je bilo zaključeno leta 2003 in leta 1999 je komisija ustanovila svoj organ za temeljne pravice. Proračun za to temo za obdobje 2007 do 2013 je bil 97 milijonov evrov in o tem se še enkrat govori. Evropska unija ima tudi listino temeljnih pravic, ki je pravno obvezujoča, tako kot pogodbe. To je sedaj tudi ključni del našega pravnega reda. Lizbonska pogodba je potrdila to listino. To pa pomeni, da lahko Evropska sodišča gredo še dlje od mm, listine za temeljne pravice, Evropska unija bo pristopila tudi k konvenciji za človekove pravice, zato bo sistem še bolj okrepljen. Mislim pa, da ne bi smeli politizirati sistema za temeljne pravice. To ustvarja pravne omejitve, pa tudi predlog poročevalca za nove organe in da bi komisija imela nove pristojnosti na tem področju, lahko povzroči politizacijo sistema, ki mora ostati praven in ne političen. Komisija in parlament sta politična organa, zato mora zaščita temeljnih pravic ostati v rokah pravnih entitet, kot so Evropsko sodišče ali Evropsko sodišče za človekove pravice. Kar zadeva izvajanje drugega člena Lizbonske pogodbe. Tukaj imamo predlog, da bi vsako leto pregledali stanje na tem področju in lahko bi prišlo do težav, kajti sodnik bi potem obdo, obdolžil posamezno državo članico, da ne ravna v skladu s predpisi. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti? Gospod Klajs. Dank u voorzitter. Ik denk dat dit. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo je po mojem zamujena priložnost. Vidimo dolg seznam stvari, ki niso šle tako, kot bi si želeli tudi na področju človekovih pravic, ampak dejansko v tem poročilu ni nič novega. Nismo spregovorili o novih vprašanjih, s katerimi se soočamo na področju človekovih pravic. 15. odstavek, naprimer, navaja, da odbor izraža zaskrbljenost zaradi številnih prošen za azil. Omenjajo se tudi obveznosti, ki jih določene države članice ne izpolnjujejo, kaj ti ljudje včasih tvegajo svoje življenja, ko plujejo preko morja in oceanov, naprimer. Ampak to sploh ne odraža realnosti. Sam pa tudi številni drugi v tem odboru smo bili na misiji v Španiji, blizu Gibraltarja. Videli smo, kako resno Frontex, policija in obalna straža jemljajo svoje delo. Zagotovili so humane pogoje za to, da so poskrbeli za vse tiste, ki so želeli priti v Evropo preko Gibraltarja. Tukaj pa dobimo vtis, kot da policijske sile in sile obalne straže ogrožajo življenje ljudi. Zato, ker je to pač navedeno v tem dokumentu. Oprostite, ampak to ne ustreza realnosti. Če želimo, da nas bodo kot Evropsko unijo jemali resno, potem ne moremo kar levo in desno kritizirati ljudi, ki dejansko upravljajo dobro delo. Kar zadeva Rome. Zadeve so žalostne kajti ljudje se naj bi počutili kot žrtve, medtem pa bi dejansko bilo bolje, če bi oni prevzeli odgovornost za svoje življenja. Še enkrat, za moja ena priložnost v tem poročilu, kajti zadeve niso bile navedene tako, kot sem pravkar povedal. 18. odstavek, da obsoja se rasizem proti imigrantom v redu, ampak morda bi morali omenjati tudi rasizem migrantov. Naprimer, v francoskih mestih, pa tudi v tej državi, rasizem izvajajo migranti, torej so žrtve lokalno prebivalstvo. Morda bi morali omeniti tudi to. Hvala, Hvala gospod Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, muito obrigado também ao nosso. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Hvala poročevalcu za poročilo. Mislim, da je to poročilo, ki bo pomagalo pri boju za krepitev človekovih pravic v Evropski uniji. Evropski parlament je v zadnjih letih vedno igral pomembno vlogo na tem področju in poročilo gre v pravo smer. Mislim, da že več let zagovarjamo isto linijo v parlamentu, ki jo poročilo tudi podpira. Vse pa izhaja iz listine za temeljne pravice. Listina ne posega v notranje upravljanje držav članic, razen pri izvajanju evropske zakonodaje. Evropski parlament je to vedno zahteval, kajti dejansko je tako, da največ kršitev človekovih pravic proti našim državljanom poteka takrat, ko niso državljani v stiku z evropskimi institucijami, Zato Evropska unija ne more tvegati, da bi bila listina samo polna lepih besed. Tudi drugi člen Evropske pogodbe eh, navaja človekove pravice. Poskrbeti moramo, da se bodo človekove pravice v državah članicah dejansko izvajale. Včasih se tako zgodi in včasih temu ne sledijo sankcije naprimer, pravni okvir na tem področju ni dovolj oster. Drugi člen je s tem povezan in mora biti na širitev listine človekovih pravic, to je bilo tudi stališče ELS-a in s tem se strinjam, s tem stališčem. kajti mislim, da bi v nasprotnem primeru naredili velik korak nazaj, vsaj kar zadeva običajno stališče ELS-a v svezi s človekovimi pravicami. Komisija je že večkrat povdarila, želi črtati 51. člen seveda govorim v lastnem imenu, ker se s to temo ukvarjam, ampak tudi v imenu skupine in poročevalke Ulrike Lunaček. To je stališče moje skupine in stališče gospod Lunaček. Tako, kot vam ga bom sedaj prebral. Če naj bo to poročilo učinkovito, moram vključevati prilogo, kjer bo navedeno, da kakšne so kršitve po posameznih državah članicah. Do 11. novembra bomo izkoristili preostali čas, da bi sporočevalcem govorili o tem poročanju po posameznih državah. Že več let govorimo o tem. Taka, takrat si bomo ogledali, kako bi lahko ta seznam posameznih držav povezali s poročilom gre za posamezna vprašanja in za institucionalna vprašanja, ki so zelo pomembna tudi po vseh razpravah, ki smo jih imeli v preteklih letih. Te razprave smo morali zaključiti, zato da bomo dejansko podali pregled stanja na področju človekovih pravic v Evropski uniji. Evropska unija in Evropski svet sta oba povezana s tem vprašanjem. Poročevalec je dejal, da je treba pospešiti in zaključiti proces pristopa Evropske unije k konvenciji Sveta Evrope. Morda bi poročevalec lahko povedal kaj več o tem. Morda lahko razloži, naprimer, kakšna bi bila porazdelitev nalog in kako bi lahko preprečili podvajanje med Evropsko unijo in svetom Evrope. Evropska unija naj bi bila samo skupni trg in nekaj, imela nekaj drugih instrumentov, medtem ko bi svet Evrope bil odgovoren za zaščito človekovih pravic v Evropi. Takšna porazdelitev bi po mojem mnenju bila slaba rešitev, kajti to bi spodkopalo dojemanje Evropske unije pri državljanih, to bi oslabilo tudi svet Evrope, kajti svet Evrope bi bil potem pristojen za manj področji na področju človekovih pravic kot do sedaj. V svetu Evrope je vseeno več držav kot v Evropski uniji. Vedno znova s prstom kažemo na tiste države, kjer se človekove pravice ne spoštujejo. Zato bi bila takšna porazdelitev nalog, po mojem mnenju, nezdružljiva z Evropsko pogodbo. Čisto preprosto je, da imamo drugi in tretji člen. Tam je navedeno, da je Evropska unija predvsem unija političnih urednot načela pravne države, demokracija, človekove pravice, pravice manjšin in tako naprej. In v prvem odstavku tretjega člena je navedeno, da je prva naloga Evropske unije spodbujati in ščititi te vrednote. Če Evropska unija reče, da je svet Evrope odgovoren za zaščito teh vrednot, potem dejansko reže oziroma žaga vejo, na kateri sedi. zato mislim, da si moramo zastaviti to vprašanje v okviru komisije iz Köbenhavna. Sodelovati moramo s svetom Evrope, vendar preprečevati moramo podvajanje nalog. Vsekakor pa smo bili v stiku z Dunojsko komisijo v zvezi z različnimi poročili, ki smo jih imeli in povedati moram, da je njihova reakcija glede komisije iz Köbenhavna zelo pozitivna. Strokovnja bi se Evropska unija morala še bolj ukvarjati z vprašanje človekovih pravic in menijo, da bi morala biti Evropska komisija prisotna pri delu komisije Sköbenhavna če bo pristopila k konvenciji Sveta Evrope. V redu, podvajanju nalog se moramo izogniti, to je jasno. To je omenila tudi gospa Bavar. Če menimo, da je parlament politična institucija, da je komisija politična institucija in da bo tako tudi po naslednjih volitvah, potem je pač res, da je dobro, če oblikujemo apolitične organe, ki bodo delali na področju človekovih pravic. Hvala lepa še enkrat, Ljuju Mišelu. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da ni kaj veliko za dodati k besedam gospoda Tavareša in prejšnjih govornikov želim pa povdariti dvoje. Prvič. Mislim, da bomo pustili ljudi v Evropski uniji na cedilu, če bomo temeljne pravice obravnavali vedno zelo omejeno, vedno, ko je treba izvajati evropsko direktivo in da bi tam pogledali, ali se spoštujejo človekove pravice. Ne, državljani Evropske unije prečakujejo, da se bodo njihove pravice vsakič in povsod spoštovale in sicer za vse ljudi, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji. To je tudi z političnega stališča zelo pomembno, kajti vedno vidimo, da prihaja do kršitev človekovih pravic v državah zunaj Evropske unije. To vedno kritiziramo in z demokratično kulturo v Evropski uniji imamo posebno obvezo, da tudi sami zelo kritično preučujemo razmere doma, spoštovati moramo človekove in temeljne pravice. Mislim, da bi lahko izpolnili pričakovanja ljudi, tako da ne bomo to obravnavali samo z pravnega vidika. Tukaj je potrebna tudi politična razprava in še enkrat želim povdariti, da je treba seveda ločevati politične in strankarsko politične pogovore. Mislim, da bomo kot skupina podpirali vsa prizadevanja, ki bodo šla v smer zagotavljanja, da bi imeli ustrezna orodja za kritično preverjanje razmer, ko bo čas za kritiko, pa mislim, da moramo imeti na voljo tudi ustrezne instrumente. Hvala. Gospod Štir. Thank you, Mr. Chairman. And, uh, first of all, uh... Hvala. Če govorimo o pravicah, bi najprej povedal, da danes eh, nimam pravice govoriti v svoji materinščini, v hrvaščini. Eh, to je samo prošnja eh, sekretarijatu, da to spremeni do naslednjič. Bom danes govoril v angliščini, eh, to ni problem. Ampak, če govorimo o temeljnih pravicah in o spodbujanju naših evropskih vrednot, eh, moram povedati, da če želimo bolj koherentno poročilo, Eh, bo potrebno pozvati tudi države članice, da spoštujejo vse resolucije, ki jih je ta parlament sprejel. Ko govorimo o temeljnih pravicah, o svobodi, eh, govorimo tudi o obsojanju vseh režimov, ki eh, to pravico krč, kršijo. In imamo pravico Evropskega parlamenta iz leta 2009, ki obsoja vse totalitarne režime. To je še posebej aktualno v srednji Evropi. Nekatere države so upravile dobro delo pri spoštovanju te resolucije. Druge pa imajo pred seboj še veliko dela. In s tem je povezano tudi politično vprašanje, ne samo pravno vprašanje. Nekaj poskusov je bilo, da se ta vprašanja eh, izrabi za to, da se eh, ustvari eh, neke nove razlike in zato, da se uporabi ta sredstva v svoje namene, ne pa za pravo spravo. Potrebujemo dobro pravosodje in ustvariti moramo klimo, kjer bodo ti totalitarni režimi eh, onemogočeni v tem delu Evrope. Mislim, da bi v poročilu morali upoštevati tudi ta vidik. Hvala. Plenkovik. Hvala, gospod Plenkovič. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim čestitati poročevalcu za dobro upravljeno delo na tem področju. Sam prihajam iz nove države članice eh, in mi smo morali upoštevati novo metodologijo v procesu pristopa, eh, tudi ko gre za temele pravice in svoboščine. In Eh, ki se je razširil zdaj iz 29 na 35 poglavi. In mi na Hrvaškem se zelo zavedamo poglavi o temeljnih pravicah in svoboščinah. Eh, to je bil tudi najtežji del naših pogajanj, ko smo skušali izpolniti aki. In uh, tukaj sta pomembna dva elementa. Uh, uh, prvi element je v tem, kako močna je vsebina eh, tega poglavja. Eh, tukaj je upoštevano tudi zgodovinsko eh, stališče, upoštevane so tudi izkušnje sveta Evrope. In mislim, da bo to zelo pomembno tudi v prihodnih pogajanjih. Temu smo priča danes ko potekajo pogajanja eh, s Črnogoro. Mislim, da bo tako tudi v prihodnosti. Torej, vsi ti deli eh, poročila, ki zadevajo drugi člen in eh, zadevajo temeljne pravice in svoboščine v Evropski uniji, vse to popolnoma podpiram. Po drugi strani pa moramo biti previdni, ko vzpostavljamo nove mehanizme za nadzor izvajanja in za nadzor vloge različnih institucij za zagotavljanje spoštovanja pravic v Evropski uniji. Povdarjam tudi pomen tega, da je Hrvaška, ko leta 2012 ni bila članica, da je bila popolnoma in polnopravno vključena v poročilo in tudi v dele zakonodaje, ki zadevajo človekove pravice. Eh, vključena je bila tudi v delo Agencije za, člo, eh, za človekove pravice oziroma za temeljne pravice in uh, eh, vse čas smo se uh, trudili spoštovati najviše standarde, ko gre za to področje. Hvala. Morda bi zdaj lahko prisluhnili komisiji, preden se spet obrnemo na poročevalca. Želite kaj povedati, predstavniki komisije? Izvolite. Hvala, predsednik. Evropska unija eh, izhaja iz temeljnih vrednot in pravic teh eh, ne moramo imeti za samoumevne, moramo pa imeti na voljo orodja, ki bodo državljanom pokazala, da se lahko odzovemo in reagiramo takrat, ko so te vrednote ogrožene. O tem je govoril tudi gospod Baroso, ko je eh, imel govor o eh, stanju eh, v Evropski uniji. In to je vedno izziv za človekove pravice v državah članicah. Treba je vzpostaviti ciljne postopke, ko gre za kršitve pravic in eh, spoštovati tudi sedmi člen pogodbe, ko gre za eh, prekinitev pravic držav članic. In Baroso je govoril o tem v svojem nagovoru izkušnje kažejo, da je vloga eh, komisije kot nekega neodvisnega sodnika tukaj zelo dobra. In še naprej delamo na mehanizmih za vladavino prava. O tem bomo eh, tudi pisali v svojih dokumentih. Naši ključni eh, principi so, da se mehanizem aktivira samo v situacijah, ko prihaja do nekega sistemskega tveganja za vladavino prava. Tam so vzpostavljeni tudi kriteriji, Eh, po katerih se zagotavlja enakost eh, držav članic. In to je ključnega pomena. Ne moramo imeti nekih dvojnih meril. Ne gre za to, da bi podvajali obstoječe delo, eh, predvsem pod vodstvom Sveta Evrope, ampak da ponudimo nek mehanizem odzivanja, ko je ogrožena vladavina prava v katerikoli od držav članic moramo se vključiti v dialog eh, z vsemi akteri, z vsemi vključenimi stranmi in v tem kontekstu komisija novembra organizira Asis de la Justice, eh, to bo konferenca o vlogi eh, pravosodja in pravičnosti v Evropski uniji. Ena od glavnih tem bo vladavina prava v Evropski uniji. Najlepša hvala. Hvala. Preden se oglasi poročajvalec, bi morda besedo dali še svetu. Predsedstvo, želite spregovoriti? Ne. Torej, pa se vrnimo k poročevalcu, gospod Louis Michel, prosim za zaključek. Hvala, no, ne gre toliko za zaključek, ampak odgovoril bi na eh, vse komentarje na kratko, če mi dovolite. Predvsej presenečen sem po pravici povedano glede na to, kar smo slišali strani našega eh, kolega gospoda Meloja. Dejal je, da obstaja tveganje politizacije tega vprašanja. No, po mojem mnenju eh, to poročilo, gospod Melo, gre ravno v nasprotno smer. To poročilo eh, želi jasni, jasen postopek, ki ni političen. Kar je sicer situacija danes, nažalost. Na nek način že gre za politizacijo naše razprave in to je ravno obratno od tega, kar si želimo. Nočemo si zatiskati uh, oči. To ni dobro za uh, poslance in poslanke Evropskega parlamenta. Uh, obstajajo problemi na področju človekove pravice v Evropi v nekaterih državah članicah. Sam uh, preberem vse poročile, ki jih eh, ne, uh, vsa poročila, ki jih ne izdajo evropske institucije in tako dalje. Ampak težave imamo povsod, povsod po svetu. Svet pač ni popoln. Ampak vseeno je, potrebo, je treba nekaj narediti bolj realni, ko smo, ne moremo biti. Eh, svet je pripravil mehanizme, komisija tudi, ne moremo biti eh, nerealni. Obstaja potreba po tem, da okrepimo naš arsenal instrumentov za to področje. Ne razumem stališča ELS. nimam eh, vaše morale, vaše etike na tem področju. Vseeno pa bi eh, bilo dobro, da bi malce razširili eh, to razpravo na vaši strani. Jaz nočem politizirati te razprave. Kot poslanec lahko počnem, kar počnem. V določenem trenutku lahko pripravim eh, neformalno poročilo o vseh kršitvah po državah članicah. Nekateri si tega ne želijo, ampak ne morete mi oduzeti eh, možnosti, ki mi jo dovoljuje eh, načelo svobode govora. Ne bom eh, se odzival na vse te zadeve, ki so. Eh, ki grejo predaleč, naprimer v povezavi z Romi in tako dalje, ampak gre za elemente, ki ne odražajo niti evropskih vrednot, niti mojih lasnih vrednot. Gospod Tavareš, zahvaljujem se vam za vaš komentar, za vaše predloge. Strinjam se eh, s tistimi, ki ste jih izrazili. Kot ste dejali, imamo dokument poročevalca o situaciji v državah članicah pri tem eh, upoštevamo tudi nevladne organizacije in druge institucije na tem področju, njihova dejstva. Z vsemi vami bomo sodelovali pri tem vprašanjih. Svet Evrope, srečal sem se s predstavniki Sveta Evrope in menim, da je mogoče, kot ste dejali, gospod Tavareš, dobro sodelovati z njimi. Pri tem se moramo seveda izogibati podvajanju eh, dela. Primerno moramo delati učinkovito a vseeno to ne pomeni, da ne bi izkoriščali svoje uloge. Imamo svojo odgovornost. Oni so naš partner, eh, po mojem mnenju partner, ki ga premalo izkoriščamo tukaj, so privilegiran partner, vseeno pa ne bomo od njih zahtevali, da upravljajo naše delo. Tako da se popolnoma strinjam z vami. Glede eh, Kopenhavnske komisije čakam na eh, pisne komentarje. Gospa Zipel, državljani veliko pričakujejo od področja človekovih pravic. Pred kratkim je bila predstavljena študija in mislim, da je to odraženo tudi v poročilu. Pozdravljam hrvaškega kolega. Lepo, da se tako zanima za to vrstno temo. Mislim, da je to izjemno pomembno mislim, da moramo navdih iskati v zgodovini. Eh, primeri totalitizma, totalitarizma, fašizma, komunizma in tako dalje. Zato moramo ukrepiti demokracijo, pravno državo eh, in pravice v Evropi in drugot. Pomankanje človekovih pravic, ki smo mu priča, obstaja v državah članicah, to je res. in uh, te kršitve najdemo povsod, v starih državah članicah in v novih državah članicah. To je pomembno uh, povdariti. Mislim, da je to vse z moje strani. Hvala. Merci, monsieur Michel. Hvala, gospod Mišel. So, I, my suggestion is this. Uh, torej, to je bila točka na dnevnem redu uh, pred glasovanjem, ki je predvideno za. 15.60. Ponavadi se zgodi, da eh, člani in članice pridejo na glasovanje točno v predvidenem času, tako da bi zdaj prekinil sejo za 15 minut. Samo nekaj bi še povedal. Eh, pravkar so mi eh, povedali, da ima danes gospod Mulder rojstni dan. Čestitamo vam. Iskrene čestitke torej čez pol ure se ponovno sestanemo za glasovanje.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

prosim za vašo pozornost, kolegi. Colleagues, thank you. Dragi kolegi, hvala, ker ste točno prišli. Glasovanje je na dnevnem redu ob pol enajstih. Hvala, ker ste točno prišli. Zdaj je čas za glasovanje. Nekaj glasovanje je pred nami. Točka 8. Oziroma se popravlja predsednik. Točka 6 in 7. Glasovali bomo o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanih meja držav članic imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Točka sedem pa zadeva uh, uh, tokove beguncev uh, kot posledica konflikta v Siriji najprej bomo glasovali v poročilu gospe Marije Gabriel. Eh, če želite, kolegica, se lahko še oglasite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sedaj se oglašam tukaj pred vsemi kolegi in kolegicami ob glasovanju. Rada bi a, eh, preložila to glasovanje. Zakaj? Zaradi preglednosti. Že od začetka dobro sodelujemo z vsemi drugimi poročevalci v senci, katerim se iz srca zahvaljujem. Imamo jasen postopek, ki mu sledimo. Tokrat Evropski parlament prvič sodeluje pri spremanju odločitev eh, na tako pomembno temo. Mislim, da je naša odgovornost velika. Tudi sporočilo, ki ga pošiljamo, je zelo pomembno. Spoštovati moramo postopek, spoštovati moramo preglednost in spoštovati moramo dialog. Danes želim priložiti to glasovanje zato, ker smo imeli nekatere ustne predloge sprememb, ki so bile vloženi in ti se nanašajo na države, pri katerih in ustrajam pri tem, nismo načeloma proti, ampak v parlamentu je nujno, da imamo vse informacije, da smo dobro obveščeni, ko sprejemamo odločitve. Zato, gospod predsednik, prosim za preložitev glasovanja. Imam predlog. Lepo vas prosim, da pošljete eh, pismo v vašem imenu trem državam, o katerih eh, govorimo. To so Arabski Emirati, Peru in Kolumbija. Radi bi več informacij o Eh, stanju pripravljenosti v teh državah. Radi bi vedeli, kako daleč so eh, na osnovi kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati. Naša odločitev mora biti odločitev na osnovi dejstev. Le tako se bomo lahko odločili za oziroma proti. Spoštovali bomo postopek, spoštovali bomo naša, naše vrednote eh, preglednosti in dialoga. In na ta način bomo kot poslanci in poslanke poslali sporočilo drugim institucijam in državljanom in državljankam. Evropski parlament prvič sodeluje pri takšnih odločitvah in parlament je institucija, ki sprijema uh, eh, odločitve na osnovi dejstev, spoštuje pravila, ki jih mora spoštovati. Mislim, da sem povedala vse, odločitev pa je seveda na strani nas vseh. Mislim, da lahko pri tem primeru še enkrat sprememo tisto pravo odločitev v imenu preglednosti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gabriel. Dobro smo razumeli vaš komentar. Bi rad kdo besedo? Gospa Fajon. Pač, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi kot poročevalka v sedi socialistov in demokratov rada izrazila zahvalo gospe Gabriel za eh, njeno delo. Podprla bi jo pri predlogu našemu odboru, da glasovanje preložimo eh, za dva tedna. Predstavila je dobre argumente. Rada bi povedala, da v zadnjih urah pred današnjim glasovanjem eh, smo bili vsi pod velikim pritiskom, prišlo je do lobiranja strani številnih držav, ki želijo biti dodane na pozitivni seznam eh, brez vizumskega režima. Veliko ljudi nas danes gleda, posluša in odločamo se o zelo pomembni temi. Mislim, da se moramo še enkrat skupaj usesti in premisliti celotno zadevo v imenu transparentnosti. Marijo podpiram. Eh, gre za zelo občutljivo temo. Veliko ustnih eh, predlogov sprememb smo eh, prejeli v zadnjih minutah in nekateri bi lahko trdili, da tukaj kršimo postopek. Zato moramo biti zelo resni, imamo veliko odgovornost v svojih rokah in ne želim danes tvegati, da bi rezultat v tem odboru bil proti državljanom in njihovim pričakovanjem. Eh, vizumske teme so zelo občutljive in ne moramo se odločiti eh, brez resnega premisleka in resne razprave tukaj v odboru. Hvala. Poročevalci v senci eh, so prosili za besedo. Gospod Louis Michel se je javil k besedi. Ste vi tudi poročevalec v senci? Da, izvolite. Kolegi. Gospod predsednik, kolegi in kolegice, spoštujem in občudujem delo naše kolegice Marije Gabriel. Seveda razumem argumente, ki jih je predstavila, ampak ne razumem postopka, ki ga predlaga. Dva tedna kasneje bi glasovali, pravite. In na to bi poslali pismo, oziroma v tem času bi poslali pismo in dobili eh, pojasnila desetih držav predlog za preložitev je eh, predlog, ki bi ga morali sprejeti in na to glasovati. Gre za nujen primer in malce škoda je, da 16 otoških držav AKP, eh, o katerih smo že od začetka govorili, to je bilo v bistvu bistvo so bile te države. In sedaj bodo kaznovane, sankcionirane zaradi nekakšne lobistične zmede, ki se je dogodila. Upam, da je res, da so uh, predlogi sprememb, trije predlogi sprememb, ki bi lahko povzročali težave, umaknjeni. Mislim, da obstaja velika tendenca za to uh, podporo ne vem torej, zakaj uh, nočemo napredovati, zakaj nočemo rešiti vprašanje teh držav, zakaj bi prelagali glasovanje sedaj. Prav, če bi ohranili predloge sprememb, če bi imeli uh, sporne teme prav. Ampak, se upravičujem, ko pravimo, da moramo resnično uh, eh, sprijeti odločitve na osnovi dejstev, seveda, to je res, dejstva moramo poznati, ampak ne moremo obenem razmišljati, da tisti, ki eh, so tukaj, ki so dobro seznanjeni eh, s tem, ne vedo, eh, katere države imajo izjemo in katere ne. Ali moramo resnično sedaj prelagati te stvari zaradi nekakšnih dobrih argumentov? Po mojem mnenju ne. Mr. Kirchhoff. Hvala, gospod Mišel. Gospod Kirchhoff je na vrsti me slišite? Eh, podpiram te zadnje pripombe. Eh, sam eh, sem bil zadovoljen, ko sem videl glasovalni seznam. Dobro bi bilo razmisliti o teh ustnih predlogih sprememb, to je odločitev odbora. Mislim pa, da se moramo lotiti tega glasovanja. Mislim, da vsa ta imena, ki se tu pojavljajo, ne bodo kar izginila v dveh tednih. Število se bo povečalo, po mojem mnenju. Mislim, da bi morali imeti nek eh, seznam, eh, da se ne bodo kar tako pojavljale še nove države, eh, ki si želijo istega. Poleg Združenih arabskih emiratov. Ne gre samo za njih, mislim, da se ta tema odvija tukaj že dve leti. Veliko pogajanj in razprave je bilo in to eh, je zelo pomembno vprašanje za to državo. Mislim, da bi tudi za nas eh, moralo biti to enako pomembno. Odgovornost bi morali prevzeti in sprejeti odločitev v skladu s postopki. Delo se je pripravljalo dolgo časa. Ehm, razumem to, kar pravi poročevalka, ampak eh, Ne morem sprejeti tega, da se e, imena in število držav, ki prosijo za e, podoben režim, ne bo spremenilo v naslednjih dveh tednih. Tega pa ne morem sprejeti. Mislim, da bi morali danes izpolniti e, svojo odgovornost. Gospa Ždanoka, mi se vsekakor zauzemamo za preložitev gre za zelo resno zadevo, kar naenkrat so se pojavili ustni predlogi sprememb eh, in danes naj bi o njih že glasovali. Mislim, da moramo imeti ponovno sestanek poročavcev v senci in ponovno oceniti situacijo ter eh, razmišljati o tem, kako se na novo približati eh, tem vprašanjem, kako na novo odločati o pravicah določenih držav. Vendar potrebujemo vsaj en mesec uh, in ne dva tedna za preložitev. Gospa Ernst. Hvala, čisto na kratko. Tudi mi zagovarjamo preložitev. Kaj to pomeni? Smo za preložitev. Nihče ni rekel, da želimo odpraviti ali ne glasovati o tem. Govorili smo z veliko zastopniki v vladah, s katerimi redno govorimo, ki jih jemljemo resno, upoštevati jih moramo in mislim, da v tem ni nobenega problema. Vse, kar je povedala Tanja, drži. Strinjam se z njenimi argumenti, z argumenti poročevalke. Prosimo le za preložitev, ne za odpoved glasovanja. Tudi sama potrebujem več informacij, zato da bom lahko svoji skupini povedala, kako bomo glasovali. Razumem razburjenje, ampak eh, ne razumem, zakaj smo sedaj tako razburjeni. Na vse zadnje gre samo za predložitev. Hvala. Gospod Diaz de Mera, najlepša hvala, gospod predsednik. Kar nekaj stvari bi rad povedal. Eh, najprej pa se želim zahvaliti poročevalki, želim priznati njeno dobro opravljeno delo. Poročevalka prihaja iz iste politične skupine kot jaz, dobro vem, o čem govori. Sam eh, sem bil trikrat poročevalec za uredbo 539 eh, skozi 2011 in eh, šlo je za podobne zadeve ker eh, ni obvezno, da se eh, strinjamo niti znotraj ene politične skupine. Eh, in ker zdaj tudi prihaja tukaj do različnih mnen, želim se zoprstaviti temu, da se preloži glasovanje. Navedel bom razloge za to, kaj ti tudi sam dobro poznam zadevo. Prvi razlog je naslednji. Eh, šlo je za argument transparentnosti. Uredba je že transparentna in ta nam daje možnost, ki jo zdaj uporabljamo. Omogoča nam, da predložimo ustne predloge sprememb. Mislim, da transparentnost ne more biti nekaj, kar ni v skladu z uredbo. Sicer ne bi eh, te uredbe eh, upoštevali pri svojem političnem delu. Potem druga stvar. Ali bo v dveh tednih prišlo do več preglednosti, več transparentnosti? To vprašanje se mi postavlja. Mislim, da nekateri med vami ne veste eh, in želim vas obvestiti, da sta Kolumbija in Peru določila tehnični datum in ta datum komisija pozna. V tem eh, datumu uh, so zabeleženi tudi, so zabeležene tudi tiste točke, ki bi jih mi lahko sprejeli ali potrdili. Uh, z gospodom Lopezom Aguilarjem in gospod Renato uh, Weber se strinjamo o tem. To je zapisano tudi v trgovinskem sporazumu. Ne bi mogli podpisati trgovinskega sporazuma s Kolumbijo in Perujem, če ne bi Eh, že imeli eh, gotovosti glede recipročnosti teh, glede teh elementov. Tukaj bom začel z eh, človekovimi pravicami, potem visoko stopno institucionalnosti v Peruju in Kolumbiji, potem veliko in visoko kakovostjo potovalnih dokumentov v teh državah. Tukaj gre potem tudi za vprašanje recipročnosti glede vizumskega režima če me vi izuzamete, potem tudi mi izuzamemo eh, vseh 28 držav članic. Eh, ti dve eh, državi imata tudi visoke stopne rasti, ene najvišjih v Južni Ameriki. Pa še nekaj. Tam je več evropejcev kot pa kolumbijcev in perujcev tukaj v Evropski uniji. Zato so pomembni tudi Eh, ti argumenti eh, glede dela, glede eh, gospodarstva. Potem pa še področje varnosti. Tudi to želim omeniti. Varnost je zagotovljena v teh državah. Seveda ti dve državi imata določene probleme, ampak moramo upoštevati naslednje. Zaveza vlad Peruja in Kolumbije varnosti to je zelo pomembno dejstvo. Obe vladi sta se zavezali zagotavljanju varnosti. Veliko argumentov je še, ki bi jih lahko tu predstavil, vendar mislim, da moramo to upoštevati. Zato ne podpiram predloga gospe Gabriel. Prišlo je do predloga za preložitev in ko je to predlagano, ko to predlaga poročevalec. Lahko spregovorite nekateri za, drugi proti. Mislim, da smo slišali že razloge za in proti. Eh, še gospa Zipel bo spregovorila, potem pa bomo eh, glasovali o tem, ali ste za ali ste proti preložitvi. Gospa Zipel. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bom relativno kratka čaka nas glasovanje in mislim, da sedaj ni primerno, da še enkrat opravljamo vsebinsko razpravo o posameznih državah. Države, o katerih sedaj govorimo, so že bile vključene v razpravo in mislim, da sedaj ni pravi čas, da še enkrat govorimo o tem, ko govorimo o tem, da bi preložili glasovanje. Kolegice in kolegi v parlamentu bi morali, neodvisno od tega, ali bodo ustni predlogi sprememb umaknjeni ali ne, preučiti naslednje. V zadnjem trenutku, ne pred dvema dnevoma, včeraj smo po zasedanju skupine dobili še dodatne predloge sprememb. Mislim, da to ni primern način postopanja. O tem bi se morali še vprašati tak postopek in tako pozno ulaganje predlogov sprememb se mi zdi neprimerno, zato mislim, da bi bilo dobro, če bi preložili glasovanje, zato da bomo lahko sami še enkrat govorili o tem, kako bomo postopali in potem bi lahko še enkrat pozorno govorili z vsemi državami na seznamu, zato smo mi jasno za preložitev. Eh, očitno tukaj obstajajo različna mnenja. Imamo predlog poročevalke, ampak slišali smo tudi eh, mnenja proti temu, eh, tej preložitvi. Torej, slišali smo mnenja za in proti, zdaj pa bomo glasovali o tem, ali ste za preložitev ali ne. O tem bomo zdaj glasovali. Postopkovno vprašanje? Da, postopkovno vprašanje, gospod predsednik želim vas vprašati oziroma prositi, da nam razjasnite to. Trije predlogi sprememb, ustni predlogi so bili umaknjeni, to je omenil že gospod Louis Michel. Eh, želim pa vprašati še vas, ali so bili res umaknjeni. Da. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 in 18. Vsi ti predlogi sprememb so bili umaknjeni. Torej od njih ne bomo glasovali. Zdaj bomo glasovali o preložitvi. Elektronsko glasujemo o tem, ali ste za ali proti preložitvi. Tisti, ki ste za preložitev, glasujte za. Tisti, ki ste proti preložitvi, glasujte ne, torej proti. Glasujemo. E eden iz e ls preveč kakšen je rezultat konec glasovanja dvaintrideset za preložitev štiriindvajset proti preložitvi torej eh, to glasovanje je preloženo zdaj pa bomo glasovali o siriji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 gospa wikstrm postopkovno vprašanje gospod predsednik nadaljujemo z glasovanjem o siriji prosim prosim vsi ste imeli možnost glasovati o siriji ok so prosim še vedno nas čaka glasovanje o siriji prosim tisti ki zapuščate sobo to naredite potiho Gospa Vikstrom, postopkovno vprašanje. Tukaj govorimo o različnih postopkih in procesih. Čaka pa na zelo pomembno glasovanje o resoluciji o Siriji. Ljudje zapuščajo dvorano. To je neprimerno. Takoj začnimo z glasovanjem, prosim. To bomo tudi naredili. Imeli smo predlog o predložitvi enega glasovanja, to smo morali uh, opraviti, sedaj pa glasujemo o Siriji. Eh, eh, gospod predsednik eh, ta resolucija je bila sprejeta s soglasjem oziroma pripravljena je bila s soglasjem obstaja pa tukaj proračunski problem upoštevani so bili so bila sredstva trenutna sredstva nekatere skupine pa so predlagale povečanje sredstev za begunce Resolucija je dobra, eh, ampak eh, ne vem, če je tudi izvedljiva. Sedaj pa bomo glasovali. Predlog sprejembe ena. Kdo je za? Prav blokada. Uh, glasujemo o svežnju. Kdo, kdo je za, kdo je proti? Zavrnjeni. Vseh sedem predlogov sprememb je bilo zavrnjenih. Sedaj glasovanje v resoluciji. Elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 43 za, 2 glasova proti, nič vzdržanje, hvala. Konec glasovanja. Gospod Klejs, izvolite. Kvinet. Gospod predsednik. Resnično je žalostno, da očitno ni mogoče ločeno glasovati o vseh teh predlogih sprememb to ne bi trajalo ure in ure. Ne vem, zakaj smo morali glasovati kar tako v svežnju. To je nespremljivo. Nobenih argumentov ni za to. No, imeli smo predlog. Predlog strani koordinatorjev o glasovanju v svežnju in eh, predlog je bil podprt. Zato smo glasovali v svežnju.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 osmo točko na dnevnem redu, protokol o nedovoljeni proizvodnji streljnega orožja, njegovih, njegovih sestavnih delov in streljiva ter trgovini z njimi. Gre za protokol, ki dopolnjuje konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Poročevalka je gospa Veronik Matja. Mislim, da je trenutno ni. Tako da jo bo predstavljal gospod Fos. Obravnavali bomo osnutek poročila, na to pa do, bodo besedo dobili poročevalci v senci oziroma drugi člani odbora. Gospod Fos, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi v imenu Veronik Matjö. Želim podati predstavitev v njenem imenu, ne more biti prisotna vseeno, pa želi, da preberem njeno izjavo. Veronik Matjö se zahvaljuje poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje in tudi za podporo pri tem vprašanju. Protokol o nedovoljeni proizvodni strednjega orožja in njegovih sestavnih delov in streljiva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje konvencijo Združenih narodov, je s tem zaključena. Nedovoljena proizvodnja je dejavnost, proti kateri se moramo boriti in dejansko gre za dopolnitev konvencije Združenih narodov v zvezi z čezmenim organiziranim kriminalom. Imamo še dva dopolnjujoča protokola gre za migrante in trgovino z ljudmi. Julija 2006 je Evropska unija sklenila ta dva protokola. Evropska unija je protokol o nedovoljeni proizvodni strednjega orožja, njegovih sestavnih delov in streljiva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminala, podpisala leta 2002 in zato se je zavezala, da sklene tudi ta protokol protokol, evropsko pravo je bilo treba prilagoditi, tako smo to tudi storili. 13. junija je bil sprejet ustrezen ukrep na evropski ravni. Gre za zaseg streljnega orožja, ki ga zasežejo pri kaznjivih dejanjih in s tem bo mogoče zagotoviti sledenje streljnemu orožju. Let dobili smo uredbo 2008-51 in v okviru te direktive bo urejena zadeva na področju streljnega orožja. Imamo tudi uredbo o izvajanju desetega člena protokola, v katerem oblikujemo ustrezni pravni okvir za to. Uvajajo pa se tudi ukrepi za mm, obravnavo streljnega orožja in streljiva. Evropska unija lahko torej, potrdi sklenitev tega protokola, lahko ratificiramo protokol, s tem bodo vse določbe za države članice pravno obvezujoče in protokol je mm, z našega vidika v številnih uh, delih uh, problematičen. Streljno orožje predstavlja velik problem in uh, zadnje poročilo organov na tem področju kaže, da lahko kriminalne združbe streljno orožje izkoristijo kot trgovino z orožjem, izkoristijo za torej dobiček. V zadnjem poročilu so omenili 39 kriminalnih združb, ki služijo denar s trgovino z orožjem in tudi 14 skupin, ki jim je to postranska dejavnost. Boj proti nezakonitemu streljnemu orožju je ena od prednostnih nalog, ki bo pripomogla k krepitvi varnosti v Evropski uniji, Tudi sklepi sveta so bili podani v to smer. Pravni predpisi krepijo naš boj proti nedovoljeni trgovini, kajti označevanje orožja in tudi dovoljenja za izvoz in uvoz bodo pod strožjim nadzorom. Poročevalca, poročevalka povdarja, da je določba za izmenjavo informacij, ki je zapisana v točki 12 protokola zastavljena tako, da ni nobenih meja. Proti trgovini z orožjem se bomo borili uspešno le, če bodo države članice bolje sodelovale in sodelovanje mora biti boljše od omrežji kriminalcev. Informacije o skupinah kriminalcev, o njihovih metodah, o njihovih poteh, o streljnem orožju, o proizvajalcih, o trgovcih z orožjem, morajo biti boljša. Spremljati moramo tudi uvoznike, izvoznike in tudi tiste, ki prodajajo orožje. Izmenjavati si moramo informacije o vseh teh področjih. Zelo veliko je še nezakonitih streljnih orožji, naprimer kalašnikov in druge vrste strelnega orožja, ki prihajajo tudi iz nekdanje Sovjetske zveze. Poročevalka obžaluje, da države članice ne izmenjujejo informacij na tem področju v zadostni meri, zato želi povdariti, da bi morali to grožnjo ustrezno nasloviti. Zelo velik del tega orožja je v rokah organiziranega kriminala. Zato poročevalka zahteva, da države članice upeljajo izmenjavo informacij v okviru sistema Europola. Izmenjavo informacij je treba še okrepiti. 20 imamo zakonov v zvezi z zaščito podatkov. Poročevalka tudi povdarja priporočilo, da bi uvedli centralno mesto v okviru Europola za nedovoljeno trgovino streljnim orožjem. S tem bi zagotovili tudi stalno operativno in strateško podporo. Evropska unija je prilagodila svojo zakonodajo, zato lahko sedaj ratificira tudi protokol o boju proti nezakonitemu trgovanju s streljnim orožjem in nedovoljeni proizvodni streljnega orožja. To nam bo omogočilo, da bomo okrepili boj proti nezakoniti proizvodnji streljnega orožja. V realnosti se streljno orožje še vedno proizvaja na široki ravni in poročevalka seveda podpira ratifikacijo protokola. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Klod Moraes se želi oglasiti in prispevati k tej razpravi. Izvolite. Hvala. Na kratko sem želel povedati, da je dal gospod Foss zelo dober uvid v poročilo gospe Matja. Kot poročevalec v senci socialistov želim podpreti stališče poročevalke. In zato, ker podpiramo to stališče, ne bomo pripravili predlogo sprejem. Želimo namreč hitro razrešiti vprašanje tega protokola o ZN. Še posebej nas veseli, kako smo uh, obravnavali priporočila uh, Europola v tem poročilu. Mislim, da je prispevek gospoda Vosa zelo celosten, tako da mi ne preostane kaj dosti. Eh, lahko vse skupaj zgolj eh, podprem. Gre za pomembno temo za nas v so, eh, skupini socialistov. Eh, nezakonita trgovina z orožjem je stvar, proti kateri se moramo boriti in ravno zato ne bomo pripravili nobenega predloga spremem, zato ker je to tema, pri kateri lahko poiščemo uh, veliko večino v parlamentu. Hvala, gospod Vos, za ta prispevek v imenu gospe, v imenu gospo, gospe Matije, up, eh, Matije, upam, da bomo čim prej razrešili uh, to vprašanje. Hvala, gospod Moraes. Bi rad še kdo spregovoril, morda komisija, svet? Ne? ne komisija, niti svet, prav. Gospod Vos, želite kaj dodati v imenu poročevalke gospe Matija? Ne, prav. Potem pa je to vse. Obravnavali bi naj osnutek poročil in s tem določili tudi rok za vložitev predlogov sprememb. Ta rok je od do 12. ure. To je rok za uložitev predloga sprememb in s tem smo zaključili z današnjim zasedanjem, vsaj v dopodanskem času. Nadaljevali bomo ob treh. Hvala.